Ali lahko sedaj nadaljujemo z resnim glasovanjem, prosim? Prav. Prvo poročilo je na temo Rusije. Gre za primer Ojuba Titjeva. Nadaljeval bom v romunščini, pravi predsedujoči. Izvirno besedilo, navedba deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kdo je za resolucijo v celoti, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa Egipt, usmrtitve v Egiptu. Uvodna izjava G v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava G. M. Votul este închis. Konec glasovanja. Deci, adoptat. Considerem. Sprejeto. Uvodna izjava M, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kdo je za resolucijo v celoti? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa suženstvo otrok na Haitiju. imamo skupni predlog resolucije. Predlog spremembe je tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe je štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe je pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe je sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa poemenska sestava posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov. Poznamo to sestavo. Predlogov sprememb nismo dobili v zvezi s tem predlogom konference predsednikov. To pomeni, da je to besedilo sprejeto brez glasovanja. Sedaj pa poročilo Cofoli. Želi kdo besedo in želi kdo podpreti ta sklep? Gospod Fjellner bo eh, govoril v eh, nasprotju eh, z odločitvijo. Gospod Felner, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da vedno več glasujemo o začetku pogajanj v eh, tem parlamentu na osnovi amandmaja, ki je izglasovan v odboru, ne pa v parlamentu. In to je problematično. To je seveda razumno, če imamo konsens v zadevnem odboru glede vsebine, ampak v tem primeru so najpomembnejši deli eh, tega besedila bili sprejeti zelo majhno večino, s tremi eh, glasovi razlik. Upoštevati bi bilo treba tudi druga glasovanja v drugih odborih, naprimer eh, odbor za promet. Ne gre toliko za to, koliko informacij bi morali proizvajalci tovornjakov razkrivati. Eh, v zvezi z izpusti CO2. Gre bolj za to, koliko informacij bi eh, morali podati javnosti, s katerimi bi lahko razpolagali tudi kitajski proizvajalci. Ampak pomembno je, da bi plenarno zasedanje odločalo o mandatu za začetek pogajanj, ne pa, da Eh, to pristojnost delegiramo odboru za okolje ali pa drugim odborom. Ravno zato moramo glasovati proti, ker ni bilo ustreznega postopka. Naj še enkrat vprašam, bi rad kdo spregovoril eh, v podporo tega eh, sklepa oziroma odločitve komisije? Ne razprav, potem pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Dalton. Gospod Steven, gospa Stevens, izvolite, beseda je vaša, koli boste v podporo tej odločitvi v imenu poročevalca. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada povedala, da se gospod Dalton opravičuje, ker ga danes eh, ni tukaj, da bi sam govoril v imenu tega poročila. To je pomemben korak naprej za zapolnitev vrzeli in za izboljšanje sodelovanja med državami članicami v boju proti kriminaliteti. Zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij o eh, prejšnjih kaznjivih dejanjih. Eh, to je pomembno, če želimo zagotoviti zaupanje in vzajemno priznavanje na področju eh, kazenskega oziroma pravosodnega sodelovanja. Prav je, da imamo eh, enako obravnavo izmenjave eh, podatkov o državljanih Evropske unije in o tretjih državljanih. V trenutnem sistemu identificiramo prejšnja kazniva dejanja za državljanje Evropske unije, ne pa za tretje državljane. In to poročilo zapolnjuje to vrzel. Poročilo je bilo z veliko večino podprto v odboru Libe, zato ker zagotavlja ravnoteže med zaščito pravic posameznikov in zagotavlja tudi, da eh, se pretekla kazniva dejanja eh, učinkovito beležijo. Pravosodni organi in organi pregona imajo tako v pogled v celotno eh, sliko, kar pomeni, da lahko upravljajo svoje delo. Gre zgolj za kazniva dejanja v okviru držav članic, eh, dostop je omogočen zgolj na podlagi točno določenih pogojev. Zagotavlja tudi jasne eh, varovalke in eh, k temu je pozval odbor Libe. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Pimenta Lopez želi govoriti proti eh, temu sklepu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasujemo o poročilu, ki je bilo poslancem predstavljeno samo v angliški različici in to je v nasprotju z načelom večjezičnosti, ki velja v Evropskem parlamentu. Jasno je, da to izhaja tudi iz eh, dejstva, da je parlament rezal sredstva za prevajanje in ni sprejemljivo, da imamo na voljo zgolj angliško različico. Povedali smo, eh, oziroma spomnili so me, da ne glasujemo toliko o besedilu, ampak o eh, odločitvi. Glasujemo poimensko. Votul je senkis. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je poročilo Gardija Zabal Rubial, jamstveni sklad za zunanje ukrepe, predlog sorem besedem, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo Radio Zabal Rubial, predlog spremembe 64, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In pa še tretje poročilo Gardija Zabal, Rubial, predlog spremembe 6, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem besedem, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem v ena, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 2 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnil. Preroslim B5, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija v celoti z izglasovanjem spremembami poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo sedanjim stanjem na področju človekovih pravic v Turčiji. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem B5, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Pri osmem odstavku imamo ustni predlog spremembe, ki eh, ga imate na glasovalnih seznamih. Vseeno pa eh, prosim gospod Kubulonatri, da predstavi ta predlog spremembe. Kolegi in kolegice, gre za osmi odstavek, ki obravnava politični pritisk na novinarje. Predlagam naslednji stavek. Poziva Turčijo, da odpravi eh, obtožbe z opera. Eh, finsko-turško novinarko, ki je bila obsojena v odsotnosti. Sedaj pa glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Deset poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto.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 uvodna izjava M, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa razmere v Venezueli. Imamo skupni predlog resolucije, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Naslednja točka je stanje v agenciji UNRA. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In na zadnje še poročilo, ki neposredno vpliva na naša življenja. Ureditev poletnega časa, predlog sprememb 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Prelo spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preglasujem med dve. Kdo je za? No, prav, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejem B2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa resolucija v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejet.